učinkovitega odločanja, kar je spet v interesu naših državljanov. To so bile informacije, potem eh, še eh, beseda o eh, zapisniku. Zapisnik prejšnjega sestanka ste dobili ali ima kdo kakšen komentar, nihče, eh, s, tem so, eh, s tem je ta zapisnik sprejet. Gospe in gospodje, prosim, gospod Molo. Hvala, gospod predsednik. Želel bi vas le spomniti, da danes do povdne v Afganistanu sta bila dva italijanska vojaka ubita v atentatu. Evropska unija opravlja veliko nalogo pri zagotavljanju miru in prosim, da ob začetku tega zasedanja izrazimo sožalje in podporo eh, sorodnikom teh žrtov. E, bardzo jeszcze proszę o, pana, e, o głos pana Pitelle. Gospod Pitela je zaprosil za besedo. Sì, Presidente, in realtà avevo chiesto un minuto. Dejansko sem eh, prosil za eno minuto, da izrazim isto željo kot kolega Mauro, kateremu se tudi pridružujem. Eh, želel je izraziti eh, žalost, obžalovanje v celotnem parlamentu, ki ga čuti parlament zaradi smrte dveh italijanskih vojakov v atentatu. Istočasno pa moramo izraziti svojo podporo uh, žrtvam, njihovim sorodnikom, uh, zavrnitev vsakega nasilja, pa tudi ponovno zauzetje Evropske unije, da postane ta uh, misija miru še bolj učinkovita in zagotovi več varnosti. Najlepša hvala, kolega. Gospod Pitela. obema kolegoma se želim zahvaliti za to, ker sta nas opozorila na ta žalostni dogodek. Za nas je zelo pomembno. da razmišljamo in op, imamo pred očmi nasilje, s katerim se morajo soočati naši vojaki v Afganistanu pri upravljanju svoje službe. In običajno je, da se na te eh, zadeve spomnime. Gospod van Orden, eh, Gospod predsednik, medtem ko se spominjamo tragičnih izgub v Afganistanu, se moramo spomniti tudi tega, da je skoraj vsak dan tako, da izgubljamo tudi britanske vojake. Britanski vojaki umirajo v NATO-vi misiji, ki poteka v tej državi. In seveda moramo priznati tragično izgubo in seveda eh, čutimo z družinami vseh naših vojakov, ne glede na to, iz katere države so. V Eh, službi Nata. Se strinjam, absolutno se strinjam z vami. Gospod Van Orden, mislim, da vsi razmišljamo podobno. To so evropski vojaki, ki nam vsem pomagajo v boju proti terorizmu in proti nasilju po celem svetu in eh, zastopajo in predstavljajo vse nam. Gospod Enen. Gospod predsednik, mislim, da je običajno in normalno, da počastimo tiste, ki umrejo pri svojem delu. Ravno tako pa moramo misliti tudi na vse tiste zaposlene, ki vsak dan umirajo zato, ker njihovi delodajalci ne zagotavljajo potrebnih sredstev, da bi ti eh, zaposleni lahko delali v normalnih pogojih. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Še ena stvar je, na katero vas želim opozoriti.